Hvala lepa za vse pripombe, hvala za vsa sporočila, ki ste mi jih dali in jih bom posredoval ostalim partnerjem v skupini G20. Hvala lepa, gospod komisar. Razprava je tako zaključena. Naslednja točka na dnevnem redu pa je izjava komisije o boju proti tuberkulozi. Gospod komisar Dali, pozdravljam ga in mu tudi kar predam besedo. Gospod predsedujoči, spoštovane kolegice in kolegi. Vesel sem, da na svetovni dan tuberkuloze podarim zavezanost komisije za to, da se odpravi ta bolezen. Menili smo, da so naša prizadevanja v zadnjih desetletjih odpravila to bolezen. Vendar smo bili neprevidni in smo zmanjšali standarde glede obrambe pred tuberkulozo. 83 tisoč primerov in 6 tisoč smrti smo zabeležili v Evropski uniji in državah Hefte. To je približno 16 smrtnih žrtev na dan. To je nespremljivo, zato morajo vsi sektori in deležniki nekaj storiti. Nespremljivo je to zaradi tega, ker je tuberkulozo moč preprečiti in zdraviti in zato ne bi smela imeti tako dramatičnih posledic. Tuberkuloza je neka tema, s katero se ukvarjajo številni sektori. Na voljo imamo danes ogromno sredstev za to, da bi odpravili tuberkulozo, na voljo imamo cepiva. Tuberkuloza pa je bolezen, ki najbolj prizadane najbolj ranljive skupine. Komisija je v zadnjih letih podala kar nekaj pobud za to, da bi okrepili naše zmogljivosti za boj proti tuberkulozi. Leta 2000 smo tuberkulozo uvrstili na seznam prednostnih bolezni, ki jih v Evropski uniji spremljamo. Komisija je v tej luči podprla številne projekte, v okviru katerih smo spremljali to bolezen tudi v 53 državah WHO Evropske regije. Preko okvirnih raziskovalnih programov komisija podpira razvoj novih cepiv, zdravil in orodij za diagnosticiranje tuberkuloze. Od leta 2002 smo več kot 125 milijonov evrov namenili za te dejavnosti. Vendar, ker tuberkuloza ne pozna meja, moramo podpreti tudi države izven Evropske unije, predvsem države v razvoju, zato da se bodo soočile z malarijo, HIV, AIDS-om in tuberkulozo kako lahko financiramo vse skupaj preko svetovnega sklada za HIV, AIDS in malarijo, v katerega smo od leta 2002 prispevali 120 milijonov evrov. Poleg tega podpiramo klinične preizkuse v podsaharski Afriki in sicer v okviru partnerstv, ki so bila vzpostavljena imamo tudi Evropski centr za nadzor in preprečevanje bolezni. Ta nam omogoča, da preprečujemo porast tuberkuloze. Marca 2007 je na predlog komisije ta centr oblikoval strategijo za boj proti tuberkulozi. Več sektorjev se ukvarja z bojem proti tuberkulozi in z nadzorom tuberkuloze, predvsem želimo storiti več za preventivo. Vsi moramo biti bolj previdni, zato razvijamo tudi nove urodja za diagnosticiranje in zdravljanje. Infekcija s tuberkulozo in HIV-ov ima lahko resne posledice, komisija pa sama ne bo uspela vsega storiti. Prispevek civilne družbe je prav tako pomemben, namreč roko je treba ponuditi najbolj ranljivih. Le na tak način bomo lahko prispevali k boju proti tej bolezni na svetovni ravni. Hvala. Hvala lepa, gospod komisar Dali. Sedaj pa politične skupine, najprej Antonesko, dve minuti, EPP. Hvala lepa, gospod predsedojoči strokovnjaki menijo, da res ni primerno, da tuberkuloza v dobi antibiotikov še vedno ubije toliko ljudi. Tuberkuloza je sedmi največji povzročitelj smrti na svetu. Poleg tega se je razvila tuberkuloza, ki je, odpr, ki je odporna na cepiva. 9,4 milijonov žrtev smo imeli. Mislim, da bi morali spremeniti način delovanja, da bi se te številke popravile. Namreč tuberkuloza ubije številne ljudi v Evropi. Sama prihajam iz države, ki ima najslabši dosežek, kot gre za odpravljanje tuberkuloze. Je pa res, da je v zadnjem letu trend začel upadati, poleg tega se vse manj pojavlja tuberkuloza, ki je odporna na obstoječa zdravila. Vendar je situacija še vedno dramatična, skupaj si moramo prizadevati za to, da se ta bolezen odpravi. Na ravni Evropske unije moramo nadaljevati z dejavnostmi, ki jih že izvajamo, le tako bomo uspeli nadzorovati to bolezen v vseh državah in istočasno omogočili tudi dostop do kakovostnih zdravstvenih storitev za bolnike obolele s tuberkulozo in istočasno tudi dostop do zdravil. Čim bolj moramo sodelovati tudi s socialnimi partnerji, zato da bi odpravili bolezen, za katero smo menili, da je stvar preteklosti. Pomagati si moramo tako, kot si pomagajo družinski člani. Le tako bomo presegli te težave, konec koncev smo Evropska unija in naša moč je skrita v enotnosti. Hvala lepa, gospa Veslund, ena minuta. Age, no v tej dobi nihče ne bi smel umreti za tuberkulozo. Dejstvo pa je, da sploh otroci in revni na svetu umirajo zaradi tuberkuloze. Prav zaradi tega bi morali podpreti globalni sklad, ki je bil res v veliko pomoč v boju proti HIV-u, malariji in tuberkulozi v revnih državah. Vendar, kot je ravno kar povedala komisija, tudi v Evropi ljudje umirajo za tuberkulozo. Zato moramo storiti vse, zato da se odpravi odporna oblika tuberkuloze. Izboljšati je treba tudi zdravljenje te bolezni, ki bi bilo učinkovito za vse v družbi. Evropski centr za nadzorovanje in preprečevanje bolezni mora tudi igrati pomembno vlogo. Vesela sem, da bo komisija o tem povedala kaj več. Hvala. Hvala lepa, gospa Vestlund. Kolega Görens. Hvala, gospod predsedujoči medicinski napredek še ni odpravil tuberkuloze. Na tuberkulozo gledamo kot na bolezen revnih držav, ampak to je zmotno prepričanje. V vzhodnji in osrednji Evropi prav tako ljudje umirajo za tuberkulozo. Nihče ni zaščiten pred to boleznijo. Glede na to, da je virus tuberkuloze mutiral, ni veliko upanja, da bi stvari odpravili v kratkoročnem obdobju. Zato moramo storiti več na področju raziskav, znanosti, higijene. Na kratko, oblikovati moramo najboljšo možno strategijo, kar pa zadeva financiranje, moramo razlikovati med dvema sistemi socialne varnosti v naših državah bi morali biti takšni, da bi zagotavljali ustrezno zdravstveno zavarovanje. V državah v razvoju pa je bolnik še vedno odvisen od solidarnosti drugih. Od leta 2002 imamo na srečo na voljo globalni sklad za boj proti HIV-u, malariji in tuberkulozi, ki pomaga tem bolnikom. Kakšen bo vpliv tuberkuloze v obdobju 2002 do 2015, ne vem. Gospod Mišel Kazačkin, ki upravlja skladom, je rekel, da imamo na voljo tri scenarije. Zanima me, kakšno je mnenje komisije. Kako bi lahko mi financirali ta sklad za boj proti malariji, HIV in tuberkulozi. Hvala. Hvala lepa. Ob tej pozni uri zelo težko, ko mu vzamem besedam, pa kljub temu se moramo držati dnevnega reda. Naslednja je na dnevnem redu gospa Karvaljo za dve minuti. Hvala lepa. Svetovni dan boja proti tuberkulozi je dobra priložnost, da uporab, izvajamo našo politiko in vanjo vključimo tudi civilno družbo. Evropska unija si želi, da bi se zmanjšalo število primerov tuberkuloze. Na portugalskem pa smo nad evropskim povprečjem, če si pogledamo število obolelih. V nekaterih državah smo videli, da se je ta bolezen začela ponovno pojavljati. In različni načrti Evropske unije gredo v smer, da bi te primere odpravili. Naj podarim pomen sodelovanja med Evropsko unijo in tretjimi državami, kar zadeva klinične preizkuse, kar zadeva raziskave, tehnološki razvoj, zlasti za to in podobne bolezni. Treba je povdarjati pomen kliničnih preizkusov in raziskav. Zato je ključnega pomena, da še naprej delamo skupaj, da poiščemo nove instrumente za boj proti tuberkulozi in spodbujanje uporabe novih tehnologij pri diagnosticiranju, zdravilih in cepivih. Zato pozivam Države članice in njihove vlade naj si prizadevajo, da bi še ukrepile boj proti tuberkulozi, zato da bi uspeli skoriniti to bolezen. Hvala lepa. Hvala lepa, gospa Blinkevič, v eno minuto. Hvala lepa, gospod predsedujoči. Na tuberkulozo se moramo vračati. Vsako leto namreč po vsem svetu umre skoraj 2 milijona ljudi in skoraj vsaka tretja oseba na svetu je okužena. Naj podarim, tuberkuloza je najbolj razširjena kužna bolezen na tem planetu in to je tesno povezano s gospodarskimi in družbenimi problemi, kot so revščina, HIV, AIDS, alkoholizem, eh, odvisnost od mamil, pa tudi neustrezen mm, sistem zdravstvene oskrbe v tretjih državah in pozno diagnosticiranje. Evropska komisija in države članice morajo sprejeti nujne in konkretne ukrepe za to, da bi sprejeli skupne ukrepe, da bi imeli skupen dialog za finančno podporo in zato, da bi sprejeli skupni akcijski načrt. Tuberkuloza je vključena na seznam prednostnih bolezni. Boj proti tuberkulozi pa še vedno prejema premalo finančnih sredstev. Zato bi morali razmišljati o tem, koliko sredstv namenjamo in kakšne so naložbe. Hvala lepa, gospod Binkovič Jute, gospa Senalova. Děkuji za slovo, vážený pane komisaři, vážené kolegyně a kolegové. Hvala lepa, gospod komisar, dragi kolegi. Danes je dan boja proti tuberkulozi. Spominjamo se doseženih uspehov, ampak kljub temu vemo, da sta dve milijardi ljudi okuženi, vsak deseti pa je resnično obolel. Vendar pa se moramo osredotočiti na nadzor. Pozabiti pa ne smemo na sociogospodarski položaj, zlasti ko gre za najbolj ranljive skupine. Potrebujemo povsem nadzorovane oblike zdravljena, kar je predpogoj, za znižanje vseh vrst tuberkuloze, kot so MDR, tuberkuloza in tako dalje. Potrebujemo ustrezen zdravstveni sistem, ki bo spremljal primere zlasti pri najbolj ranljivih skupinah. Ustrezno je treba ozavestiti tudi zdravstvene delavce in poiskati ustrezna finančna sredstva. In sicer se pogovarjamo o 44 milijardah dolarjev za naslednje leto. Že zdaj pa vemo, da bomo dobili le polovico teh sredstev. Iz tega razloga mora Svetovna zdravstvena organizacija zelo tesno sodelovati z drugimi mednarodnimi organizacijami, še zlasti pa moramo pomagati državam iz tretjega sveta. Hvala lepa, postopek HDI sledi. Nihče ni skušal poiskati mojega pogleda. Dobro, potem besedo dobi komisar Dali gospod predsedujoči v veliko veselje mi je bilo da sem lahko prisluhnil prispevkov spoštovanih poslancev lahko vam zagotovim da komisija to vprašanje jemlje zelo resno zelo resno jemlje tudi ideje ki smo jih pravkar slišali tu v parlamentu Odločeni smo, da dosežemo naš cilj vzpostavitve nadzora na to boleznjo. To vrstne razprave so še zlasti pomembne zato, da ostanemo osredotočeni na to bolezen. Prispevek parlamenta in podpora poslancev sta bistvenega pomena v naših skupnih prizadevanjih za boj proti tej bolezni v Evropski uniji, pa tudi v drugih državah. Hvala lepa. Hvala lepa, gospod komisar Dali. S tem smo zaključili to točko. Sledi kratka predstavitev poročila kolega Enrikeja Gerera Salome, učinki svetovne finančne gospodarstva.